je eh, sporočila, da je bil gospod Edvard Čezek eh, izvoljen eh, na mesto gospoda Andreja Dude z 11. junijem 2015. Parlament pozdravlja novega kola, kolega in opozarjam vas, da bo lahko polnopravno sodeloval in opravljal svojo funkcijo v skladu z izpolnjevanjem oziroma ko bodo izpolnjeni pogoji, ki jih predvideva poslovnik. po odstopu gospoda Emanuela Glesosa eh, parlament ogotavlja eh, prosto poslansko mesto z dnem 8. julija 2015. O tem smo ustrezno obvestili tudi eh, pristojne nacionalne urade. Z odstopom Marit Paulsen Evropski parlament ugotavlja prosto poslansko mesto z 30. septembrom 2015 v skladu z poslovnikom. Tudi o tem smo obvestili pristojne nacionalne organe. Poleg tega vas eh, obveščam, da je odbor za pravne zadeve eh, na svoji